Guten Tag, Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, prisrčno vas pozdravljam. Danes do povdne smo sprejeli spremembo dnevnega reda. V četrtek bomo imeli izredno eh, sejo eh, sveta ministrov za zunanje zadeve in zato smo menili, da bi se morali ukvarjati tudi z temo Ukrajine ukrajinski veleposlanik gospod Vigan prišel k nam, tako da nas bo lahko seznanil z najnovejšim razvojem v Ukrajini. Hvala lepa, da ste se s tem strinjali, sporočil nimam, zato prehajamo kar k glasovanju. Gre za mnenje in sicer za mnenje kolega Ilerja. Gospod Eler, ali želite kaj dodati? Ja. Torej, ne bi vas rad dolgočasil eh, z eh, dolgim uvodom, ampak eh, tukaj gre za prvi rezultat sodelovanja med pododbarom, med pododbarom sede in pa med odborom za zunanje zadeve gre za finančna uh, pravila in uh, ta finančna pravila so v preteklosti vodila v absurdno situacijo. In kot primer lahko navedem misije, kot recimo v uh, Gruziji uh, ali pa misijo v Ukrajini. pri civilnih misijah smo imeli sedem različnih eh, finančnih eh, modelov, ki so se razvili v leto in pol in zaradi tega smo eh, skušali sedaj celoten postopek poenostaviti in zahvaljujem se predsedniku in pa članom odbora za proračun zato da bo prišlo do spremembe finančnega uh, načrta in mislim, da bo to uh, doprineslo k verodostojnosti civilnih misij Evropske unije. Najlepša hvala. Nihče več ne želi besede, zato bomo kar glasovali. Kdo je za to mnenje? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. S tem je predlog spremembe ena brez predmeta. Zdaj pa lahko glasujemo kar eh, elektronsko o celotnem predlogu. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. No. Konec glasovanja. Das ist bei zwei Enthaltungen und drei Dva vzdržana glasova, tri glasovi proti in 44 glasov za sprejeto. Iskrene čestitke pripravljajcu mnenja. Sedaj bomo pa to vrgli pred obraz gospe Gresle. Sedaj pa prihajamo k četrti točki dnevnega reda. Gre za razrešnico za leto 2013, eh, Evropska služba za zunanje delovanje. Pripravljalka mnenja je gospa Jetenmeki. Ampak, gospod Avstrevičius bo zastopal pripravljalko mnenja. Beseda je vaša. Hvala lepa gospod eh, predsednik, ja res je. Skušal bom kar najbolje nadomestiti kolegico Jeten Meki, ki eh, nažalost ne more eh, sodelovati pri naši današnji seji. Najprej bi se rada kolegica zahvalila kolegom iz različnih poslanskih skupin in sicer za zelo dobre prispevke. Podpira večino predlogov sprememb. Anneli je zelo vesela, da se glavne poslanske skupine strinjajo. Anneli podpira tudi znižanje stopne materialnih napak eh, v eh, četrtem oddelku za leto 2014. Ampak vseeno eh, primankuje sredstev za izdatke službe za zunanje delovanje. Zaradi tega Aneli predlaga nov kliniški postopek za to, da bi se izognili napakam v prihodnosti. Poleg tega jo e, skrbijo tudi očitki glede korupcije za misijo EULEX Kosovo in e, pričakuje preiskavo v najkrajšem možnem času. Poleg tega Anneli meni, da mora biti strpnost, eh, kar zadeva področje korupcije in pa goljufi, nično. Služba za zunanje delovanje eh, mora nadaljevati z izvajanjem proračuna brez večjih napak. Anneli Jatenmaki je še naprej zaskrbljena zaradi geografskih neravnotežij in eh, zaradi neenakosti spolov pri zaposlovanju v službi za zunanje delovanje. Zaposlena je tudi, zaskrbljena je tudi glede eh, menedžerske strukture službe za zunanje delovanje, ki v veliki meri temeli eh, na uradnikih, eh, ki so na visoki plačni stopnji. Po njenem mnenju eh, bi bilo potrebno vključiti eh, tudi zaposlene eh, z nižjimi plačami, kar bi omogočilo uravnotežiti proračun. To je vse, kar sem želel povedati v imenu Aneli. Merci, monsieur le président. Je voudrais aussi remercier la rapporteure. Hvala, gospod predsednik predsednik. Tudi jaz bi se želela zahvaliti gospe Jeten Maki za izredno dobro pripravljena mnenja oziroma osnutek mnenja. Želela pa bi v zvezi z razrešnico ustrajati na odločnem stališču Evropske unije do korupcije, še zlasti kar zadeva misijo EULEX na Kosovo, moramo upoštevati nepristranskost preiskave, ki je v teku in ne smemo tukaj dopustiti kakršne koli strpnosti. Eh, zahvalila bi se tudi kolegom za predlagane predloge sprememb. Zdi se mi, da ti zelo bogatijo mnenje. Vsekakor pa se mm, pozdravljamo tiste predloge sprememb, ki se zauzemajo za boljšo koordinacijo dela in za tiste, ki se zauzemajo za boljšo finančno upravljanje v času krize. Eh, Kar zadeva razrešnico, bi, se, bi omenila še predlog spremembe, ki zadeva računsko sodišče in eh, težave pri upravljanju z javnimi naročili. Mislim, da je zelo pomembno, da bi delegacije lahko z njihove strani dobile to podporo in ne samo zato, ker bi tako upoštevali finančno uredbo, ampak zato, ker bi lahko na lastnih misijah se bolje posvetili svojemu predstavljanju Unije. Glede drugih predlogov sprememb sicer ne vidim težav, razen eh, amadmaja številka 6, ki je po mojem v nasprotju s stališčem, ki ga nameravamo sprijeti znotraj stranke ELS, ampak to bomo še proučili, zato se zaenkrat samo zahvaljujem kolegom ter čestitam poročevalki za izredno dobro upravljeno delo. Ja, vielen Dank auch an die Berichterstatterin. Ähm, ich kann, äh hvala lepa, gospa Lösing, hvala lepa poročevalki. Z gospo Jeten Meki se v veliki meri strinjam. Seveda, pa je potrebno pri tem eh, upoštevati naše temeljno stališče, kar zadeva službo za eh, zunanje delovanje, kar pa zadeva korupcijo. Glede misije Eulex Kosovo smo imeli pred kratkim eh, predstavitev na to temo in kmalo bo potrebno pač sprejeti tudi zaključke na to temo, kar zadeva službo za zunanje delovanje, mislim, da je eh, potrebno nadzorovati tudi uporabo sredstev strani vodi delegacij, kajti delegacije so pod eh, neposrednim vodstvom službe za zunanje delovanje. Vodje delegacij Evropske unije so ali bodo odgovorni eh, za upravljanje z sredstvi Evropske unije potem uh, ne bo ustreznega proračunskega nadzora in to se mi ni, ne zdi eh, prav, kajti proračunski nadzor eh, je edina možnost, ki jo ima ta parlament. Austrovičius. Gospod Austrovičius, peta točka proračun, komisija. Hm? Ah, ah, to je bilo vse, potem pa še toliko boljše. Želi še kdo besedo, ne? Bomo pa 9. februarja o tem glasovali v Strasburgu.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 in sicer, ko je 30 ljudi izgubilo življenje v Mariupolu. Mislim, da je bilo zelo jasno, da so bili krivi separatisti, eh, ki so v rokah imeli rusko orožje. In to jasno kaže, da srečanja štirih zunanih ministrov, ki naj bi dosegla umik eh, zunanih eh, sil in pa tujega orožja, eh, niso bila uspešna. Ta dogodek pa je pripeljal do tega, da so separatisti jasno povedali, da niso pripravljeni na pogovore in da pozivajo k veliki ofenzivi ne le v tem delu Ukrajine, ampak v celotni regiji. Želijo zauzeti celotno območje, Mariupol je tudi zelo pomembno področje za dostop po kopnem eh, do polotoka Krim veste tudi, kakšni so bili rezultati volitev v Mariupolu. Zelo jasno je bilo, da ta ne želi postati ruski. No, tako da so državljani govorili z enotnim glasom in zato tukaj ne moremo govoriti o osvoboditvi ruskega naroda, ampak gre za ofenzivo. Ne vemo, a je šlo tukaj zgolj za napihovanje strani separatistov. Ampak to bi lahko vodilo tudi v velik izbruh nasilja in eh, to bi spodkopalo tudi vse poskuse, da bi eh, ta spor zajezili. Torej, moramo se zavedati oziroma pripraviti na možnost, eh, da bo prišlo do razvoja velike krize. Na to temo je bila sklicana tudi izredna seja zunanih ministrov in to morda kaže, eh, kako zelo težaven je ta razvoj in uh, poglobljena analiza vodi v precej negativne rezultate, ki sem jih sedaj v grobem tudi predstavil. To pomeni, da je potrebno razmisliti tudi o tem, kako bi pisno lahko ponovno spostavili dialog z Rusijo, o tem govori tudi priprava na izredno sejo eh, zunanih ministrov z postopnim uvajanjem eh, sporazuma iz Minska. Naj bi počasi začeli ukinjati tudi sankcije, ampak eh, ti dogodki grejo pravzaprav v nasprotno smer. Zato me tudi veseli, da je svet eh, zunanih ministrov že jasno eh, povedal, da bodo sankcije podaljšane. No, to sporočilo izpred enega tedna eh, se je sedaj še okrepilo in razmišljajo celo o tem, da bi sankcije še zaostrili. Lahko si predstavljam, da bo komisija pripravila tudi predloge glede uh, nadaljne razreš, razširitve oziroma uh, eh, zaustritve sankcij. No, ta razvoj zagotovo ni pozitiven, še prav posebej, če uh, se zavedamo, kaj se trenutno dogaja v Moldaviji. no, eh, prišlo je tako nekako do razširitve vsega skupaj na Pridnestrevje in eh, Moldavijo oziroma na navezavo na ti dve področji in eh, sedaj ne moremo več govoriti o zajezitvi vsega skupaj. V teh dneh je postalo povsem jasno, odkot prihajajo vojaški posegi v izjavah separatistov se to jasno pokazalo. In vidimo tudi, oziroma jasno se je pokazalo tudi, da eh, oprema, vojaška oprema prihaja iz Rusije in od tam prihaja tudi podpora uh, v obliki vojske in tako naprej. In zato smo se znašli v velikih težavah in vse pozitivne izjave tudi naše kanclerke so se izkazale za preveč optimistične. zelo koristno bi bilo, če bi se pogovarjali o številnih točkah eh, z Rusijo, ampak če bi Rusija spoštovala načelo pravne države in bila pripravljena na pogovor. No, tukaj gre za zaporedje dogodkov. Se skupaj ne more potekati usporedno. In to je zelo pomembno izpostaviti, zato da ne bo prišlo do nesporazumov v Moskvi da ne bodo mislili, da lahko nadaljujemo z odnosi kot običajno. No, ta odločitev, ki smo jo sprejeli na plenarnem zasedanju, tudi obsega to problematiko. Sedaj bi vam predlagal, je gospod Vikon še tukaj, da bi mogoče veleposlanik Jelisev v nekaj minutah predstavil eh, svoje izkušnje, potem pa bi lahko gospod Vigan podal kratko analizo. Tako da bomo na kratko razpravljali o tem, kako ravnati. Ekscelenca, beseda je vaša. Gospod veleposlanik. Yes, thank you very much. Najlepša hvala. Spoštovani gospod Brok, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, najprej se vam zahvaljujem, da ste temo Ukrajine uvrstili na temo današnje seje odbora za zunanje zadeve. Res je, ukrajinski narod eh, močno trpi zaradi eh, agresivne in. Eh, Eh, politike eh, Rusije. Na tisoče ljudi je izgubilo eh, svoje domove in srečujejo se z bolečino in z izgubo. Ukrajina je bila predmet terorističnih napadov in sicer je šlo za napad na avtobus, potem za napad na avtobus na postajo v Donetsko in na zadnje za napad na Mariupol, kjer je umrlo 30 oseb, med njimi so bili tudi otroki, 100 otroci. Med eh, žrtvami je bilo tudi 100 eh, ranjenih in vse to je eh, povezano z eh, agresivnim eh, govorom predstavnikov eh, Svobodne republike Donic. nobenih eh, besed obsojanja nismo slišali z strani ruskega vodstva. Slišali smo le cinično izjavo ministra Laurova, ki je dejal, da če bi Kijev sprejel tako imenovani Putinov eh, mirovni načrt, eh, ne bi prišlo do izgube življenj v Donetsku in Mariupolu. Ampak ta Putinov načrt bi bil pravzaprav nekaj takšnega kot okupacija ukrajinskega ozemlja. Moje vprašanje je torej, ali je Laurova izjava neke vrste neposredno izsiljevanje. Če Rusija ne bi ogrozila eh, ozemeljske celovitosti Ukrajine, potem vojne ne bi bilo. Če bi Rusija prevzela eh, polno odgovornost za izvedbo sporazuma iz Minska, potem ne bi prišlo do izgube življenj v Ukrajini če bi eh, Rusija eh, ne eh, posredovala na ukrajinskem ozemlju z svojimi vojaškimi enotami in z svojim orožjem, potem ne bi prišlo do obstreljevanja stanovanskih območij z strani separatistov. Imamo neposredne dokaze, da je bila Rusija da je bila Rusija eh, udeležena v pripravo eh, terorističnih napadov v mestih eh, kot so Odessa, Harov, Donetsk in tako naprej. Rusija torej ne izvaža le orožja, ampak izvaža tudi nasilje. Pokazala se je tudi teroristična narava. Uh, tako imenovanega osvobodilnega gibanja v Donetsku in uh, Luganu. Šlo je za teroristične uh, napade in uh, zato mislim, uh, da je potrebno uh, predstavnike uh, osvobodilnega gibanja v Lugansko in Donetsku uvrstiti na seznam terorističnih organizacij, če bo Rusija še naprej podpirala teroriste z eh, orožjem, eh, potem eh, bo morala prevzeti tudi odgovornost za zaustritev situacije in za žrtve med civilisti v Donetsku, Mariupolu, Odesi in v drugih eh, krajih in vaseh. V tem eh, trenutku še zmeraj potekajo krvavi spopadi v regiji Donetsk. Torej, kaj mora Rusija storiti? Prvič, Rusija mora takoj eh, sprejeti ustrezne korake za prekinitev nasilja. Predsednik Rusije bi moral osebno in povdarjam osebno in javno obsoditi teroriste za napad na Mariupol in moral bi jih pozvati, da sledijo načelom eh, mirovnega sporazuma iz Minska. Drugič, Rusija bi morala pozvati teroriste, da eh, spoštujejo premirje. Tretjič, Rusija bi eh, se morala sestati z tristransko skupino, eh, zato da bi se dogovorila o umiku svojih sil glede na memorandum kot sporozumu iz Minska iz septembra 2014. Zagotoviti bi morala četrtič, da se umakne vso težko orožje eh, z ofenzive, petič umakniti bi morali svoje vojaške enote z ukrajinskega ozemlja, šestič eh, takoj bi morala prekiniti dovoz eh, težke opreme na vzhod Ukrajine, sedmič ne bi eh, smela ovirati Ukrajine pri vzpostavljanju eh, ozemeljske celovitosti eh, Ukrajine. In osmič, pozvati bi morali teroriste, da izpustijo vse talce in da jih obravnavajo v skladu z mednarodnim pravom. Rusija in pa separatisti, ki jih Rusija podpira, morajo takoj začeti izvajati sporazum iz Minska. Kaj pa pričakujemo strani mednarodne skupnosti, gospod predsednik? Prvič, okrepiti je potrebno sankcije tako, da bi Rusija prenehala delovati kot faktor destabilizacije v regiji. Dodatne sankcije bi lahko zauzemale finančni sektor, energetske sankcije, eh, prekinitev eh, tehnološkega prenosa, eh, prepoved izdaje vizumov Putinovim sodelavcem in In uh, odpoved uh, svetovnega prvenstva leta 2015. Uh 18. Poleg tega eh, bi morali Ukrajini zagotoviti gospodarsko, finančno in eh, družbeno pomoč. Poleg tega pa je potreben pritisk tudi za to, da bi vključili Rusijo eh, v dialog Ukrajina in ponavljam, in to povdarjam, je pripravljena na mirovni sporazum. Mislimo, da je to edina pot k trajnemu miru in zato pozdravljamo tudi izredno sejo sveta za zunanje ministre. Upamo, da bo rezultat te izredne seje eh, priprava ambicioznega svežnja omejujočih ukrepov za Rusijo, kar bo v skladu z resolucijo Evropskega parlament, parlamenta iz januarja 2015. Kaj pa v tem eh, težkem eh, trenutku ne potrebujemo? ne potrebujemo mirovne politike do Kremlja, kajti ta politika bi lahko grezila suverenost in pa ozemljsko celovitost moje države in eh, bi lahko le okrepila agresorja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Herzlichen Dank, ich möchte nochmal. Hvala. Rad bi poudaril le sledeče. Ne morem več eh, prenašati tega, da se Rusija obnaša tako, kot eh, da eh, ni udeležena v ta konflikt, da ne povzroča na skriži v regiji. Najprej mora to priznati, ne pa, da se obnaša kot nekdo, ki v na skriže sploh ni vključen in deluje zgolj kot nekakšen pasivni opazovalec. Gospod Vigent. Yeah. Ja, Podpredsednica. Hvala lepa. Lastje. Eh, Naj nadaljujem z vašim zadnjim stavkom in opozorim na jasno izjavo, ki je bila podana v soboto. Gospa Mogherini je po dogodkih v Mariupolu govorila o vplivu Rusije in tudi uh, naslovila na Rusijo zahtevo, da neha finančno, vojaško in drugače podpirati separatiste. Tudi uh, tragične posledice za prebivalstvo so bile priznane, seveda to vodi tudi v poslabšanje odnosov med EU in Rusijo. Zato mislim, da tu ne moremo govoriti uh, o eh, politiki popuščanja, kajti gospa Mogherini je tudi uh, sklicala poseben svet uh, na to temo. Gospod veleposlanik je uh, opisal okoliščine in te žrtve, civilne žrtve, eh, so še toliko bolj tragične, glede na to, da smo pričakovali prenehanje vojaških dejavnosti. In ta eskalacija nasilja je nekaj, na kar bomo morali tudi ustrezno odgovoriti. Poseben svet za zunanje zadeve se bo sestav februarja in sprejel tudi ustrezne ukrepe. Ukrajinske oblasti so izjavile, da separatistične sile, ki delujejo s podporo ruskih enot, in tudi z več kot 2000 eh, vojaki, ki se nahajajo v regiji Donbasa, pa tudi v drugih delih eh, Ukrajine prihaja do terorističnih eh, incidentov železniški most, naprimer, je bil uničen, pa tudi drugi incidenti kažejo na intensifikacijo tega konflikta. Predsednik Porošenko eh, je naznanil delno mobilizacijo, to bo treba še potrditi v eh, parlamentu in to pomeni, da bo mobiliziranih do 100 tisoč vojakov. konflikt eh, je vodil že v 900 tisoč ljudi brez strehe nad glavo. To so številke, ki so bile pred nedavnim objavljene. To je vodilo tudi v situacijo, kjer potrebujemo humanitarno pomoč. Eh, komisar Čanidis eh, bo tudi naznanil kargo, ki bo humanitarno pomoč eh, prinesel v tiste regije, kjer je pomoč najbolj potrebna, tudi v Mariupol. V eh, večini primerov pa velja, da Evropska unija tistim, ki so v najhujši stiki, stiski eh, ponuja pomoč v obliki voucherjev v zadnjih eh, dneh eh, je prihajalo do. Mikrofon, prosim, zagovor. Torej do konstruktivnih eh, deklaracij v Berlinu po sestanku 12. januarja, ampak žal je situacija na terenu predvsej odstopa od tega glavni eh, napori se osredotočajo na eh, to, da se težko orožje um, potegne iz eh, teh regij, kljub temu, da je prišlo do premirja, do tega ni prišlo. Visoka predstavnica je ta konec tedna tudi se sestala oziroma govorila z predsednikom Porošenkom in pa z gospodom Lavrovom. Torej 24. januarja je bila podana tudi ta skupna izjava. Danes eh, se odvija posebna eh, seja OEC um, stalnega sveta in pa tudi um, stalnega sveta zdravnih narodov v svetu Evrope, parlamentarni skupščini, glede uh, glasovalnih eh, pravic eh, Ruske federacije. Torej, vse te razprave se odvijajo v senci eh, teh hudih in nenadnih poslabšan razmer. Gospod predsedojoči, želel bi nakratko opozoriti člane tega odbora tudi na proces reforme, imamo novo vlado, ki se je zavezala k, tej, k izvanju teh eh, reform. Evropska unija to pričakuje. Eh, v proračunskem zakonu 2015, ki je bil sprejet decembra meseca, eh, najdemo reformne prednostne naloge nove vlade, zlasti na področju de decentralizacije davčnega sistema, ki je zelo pomemben. Do 15. februarja eh, ta zakon omogoča eh, pregled eh, proračuna. In tako bo lahko prišlo do novega sporazuma z mednarodnim delanjem skladom in pa mednarodno skupnostjo, ki Ukrajino podpira. Sedaj se od, od, odvijajo tudi pogajanja glede eh, mikrofinančne pomoči. To je tudi del teh naporov, o katerih bomo kmalo govorili tudi v Evropskem parlamentu. Zakonodajne reforme na področju eh, volitev še niso prinesle rezultatov, ampak osnutek zakona o lokalnih eh, volitvah bo kmalo pripravljen, kar je že nekaj glede eh, ustavne reforme je prišlo do amandmajev, ki jih je predsednik eh, Porošenko sicer eh, po volitvah sprejel, niso pa bile uresničene in upam, da bo ocena, do katere je sedaj prišlo, tudi podlaga za nadaljne delo. Upamo tudi, da bo ustavni odbor k malu uh, Uh, vzpostavljen, kajti tudi to je povezano z vprašanjem decentralizacije, uh, kar mora spremljati tudi vključujoč nacionalni dialog. Torej to mora biti ključno sporočilo Ukrajini, se pravi, da se izvede te uh, notranje reforme, kar je tudi del teh očitkov ki smo jim bili priča v zadnjem letu, glede proti korupcijskih eh, ukrepov. Tu je treba omeniti zakon o boju proti korupciji. Generalni direktor Olaf je bil eh, tudi imenovan za člana komisije, torej protikorupcijske eh, komisije in upamo, da bo ta komisija do poleti tudi že ustrezno spostavljena in začela delovati glede um, reforme pravosodnega sistema bom omenil uh, dva osnutka zakona, o katerih je bilo govora 13. januarja. Trenutno uh, zunani strokovnjaki sedaj proučujejo torej, ta dva zakonodajna predloga, torej enega, uh, ki ga je podal uh, predsednik in drugega, ki ga je podal eh, parlament eh, in zagotovili bomo, da eh, so se tudi sklepi Sveta Evrope v zvezi z pravosodno reformo ustrezno upoštevajo. Torej, glede medijev, tudi tu je bilo 13. januarja odločeno, da bo, vklju, da bo da vključeni tudi ukrepi za Eh, liberalizacijo medijev. Glede tega imamo nekaj eh, skrbi, želeli bi eh, neodvisne medije in želeli bi, da se ti ohranijo tudi v Ukrajini. To mora biti del reform, ki so zapisane v torej, pojmo nacionalne reforme pa tudi v koalicijskem sporazumu in to bo osnova za eh, mednarodno konferenco, ki bo na to temo organizirana pomladi. Tudi eh, reforme na področju varnosti podpira eh, torej, misija Evropske unije. In s tem pregledom končujem svojo predstavitvijo. Če imate vprašanja, uh, sem vam na voljo in lahko spregovorimo tudi o vprašanju trgovanja in energetike. Hvala. Štirinajst se vas je prijavilo k besedi in zato bi vas prosil uh, za razumevanje, kajti s tem bom zaključil seznam in vsak kolega bo dobil oziroma vsaka kolegica bo uh, dobila zgolj eno minuto. Eh, kot prvi se je javil gospod eh, Plenković. Predsednik naše delegacije za odnose z Ukrajino. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči Brok. Hvala za to razpravo o Ukrajini. Torej, z gospodom veleposlanikom sva bila tudi v stiku ta konec tedna glede Eh, sedanje varnostne situacije eh, odločno obsojamo eh, napad v Mariupolu, obžalujemo žrtve in izražamo sožalje ukrajinske vlade pa tudi družinam žrtev. Dejstvo, da je bil za četrtek sklican svet za zunanje zadeve, mislim, da je to močen signal tudi za Moskvo. obstaja eh, jasna povezava med eh, Moskvo in pa eh, vojaškimi dejavnostmi na terenu. In to je sporočilo za Kremlin. Mislim, da prihodni četrtek bomo imeli razpravo in v Bruslju bo tudi prišlo do prvega sestanka Eh, tega odbora in tega se že zelo veselim. Hvala. Credo, ki... Hvala lepa. Glede na to, da se položaj iz dneva v dan slabša, menim, da če je le možno tako reči, da je neizogibno potrebno usiliti neko pogajalsko stališče. Sam se zavedam, da vsakič, kadar se prikaže na obzorju neka diplomatska rešitev, se vedno pojavi nekdo in še zlasti Putin, ki skuša to eh, preprečiti in tudi v teh dnevih smo to videli. Mislim, da je zelo pomembno, da po eni strani ustrajamo na tem, da je nespremljivo to, kar se dogaja na Krimu in tudi kakšen je do tega odnos strani Moskve. Po drugi strani ne smemo pozabiti tudi drugih razvojev dogodkov in tudi težen Ukrajine po vstopu v Evropsko unijo, v NATO, po izvajanju reform in tako naprej. Zato sam menim, da bi morali najprej identificirati tiste, ki bi lahko usilili neko poigajalsko stališče v tej državi in mislim, da so to lahko kvečemo ZDA ali pa Evropa, pa čeprav nista morda povsem usklajene med seboj. Evropa mora um, najti neko takšno stališče, ki bo premostilo to m, našo. Um, <clears throat> sramežljivost po eni strani, po drugi pa dala uh, večjo moč naši besedi. Mislim, da moramo biti bolj pogumni in bolj odločni pri delovanju na tem območju. Uh, Hvala lepa. V imenu svoje skupine bi eh, tudi sam izrazil sožalje ukrajinskemu narodu in pa družinam žrtev na tega pokola na vzhodu. To je bilo opisano kot eh, napad na rezidenčen del eh, mesta, to je jasen terorističen napad, gre za uh, teroristični napad na mesto Mariupol, več kot 30 mrtvih, 100 uh, ranjenih v, v vsakem uh, jeziku v vsakem drugem delu sveta bi, bi, to, bi bil to vojni zločin. In škoda je, da niti Ukrajina, niti Rusija nisa podpisnici rimskega statuta. Upam, da bo to ustrezno preiskano in da bodo tisti, ki so odgovorni za ta pokol, odgovarjali za eh, ta eh, zločin, zlasti tako imenovani odgovorni eh, neodvisne regije Donetsk. To Ta eskalacija je povezana tudi z režimom sankcij proti Rusiji. Mislim, da jim je treba onemogočiti dostop do Svifta. To bi bil zelo močen eh, signal za Moskvo, kajti to bi preprečilo njihovo eh, trgovanje z našim bančnim sistemom, ampak to bo verjetno vodilo v eh, razkol med državami članicami. Sam bi pozval NATO in pa eh, države članice EU, da naredijo to, kar Rusija dela že več čas in sicer, da se Ukrajini da eh, možnost, da eh, se branijo. Treba jim je dati orožje, kajti na ta način se bodo lahko branili. Sam pa zelo trpim z tistimi žrtvami, ki so torej žrtve Moskve in agresije v Ukrajini. Hvala. Hvala lepa. Moramo govoriti o dejstvih. Krim je še vedno zaseden in aneksiran in sedaj je prišlo torej tudi do uh, dogodkov v Mariupolu in v regiji in mislim, da je čas sedaj, da visoka predstavnica uh, Eh, ministrom za zunanje zadeve eh, predstavi konkretne sankcije. Rusija je agresivna in eh, sporazum iz Minska je sedaj nekje na hladnem, z njim se nihče več ne ukvarja. Treba je dati ta predlog na mizo in upati, da se bodo ministri lahko strinjali. Hvala. Hvala, predsednik. Hvala lepa, predsedujoči. E, civilne žrtve v e, vojaškem konfliktu so vedno povod za spremembo e, nekega odnosa. Ampak nisem prepričan, da je to vedno tako. V izjavi za javnost predsednika parlamenta je bilo govora torej o ruski odgovornosti, ampak vsak ima pač svoje prednosti. Tu zopet eh, govorimo o eh, ukrepih proti Rusiji, to je zgleda postala, postal ta odbor v tej, tem zakonodajnem obdobju, kar je pomembno je, da je prišlo tudi do uh, smrti v rodniku v Ukrajini zaradi bombardiranja ukrajinske vlade. Zato ni odgovorna Rusija. In eh, tu nekateri ne želijo, da bi prišlo do mirne rešitve. Mezelič. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljamo to, kar je povedala visoka predstavnica. S tem se strinjamo. Prav tako bi tudi mi izrazili uh, sožalje vsem družinam, zlasti v Mariupolu, pa tudi drugot v vzhodni Ukrajini. Prav tako pozdravljamo tudi to, da bo prišlo do posebnega Eh, vrha, eh, torej prihodni četrtek, potrebujemo en glas v Evropi, kajti sicer bo Rusija lahko še naprej delovala po svojo, se je igrala to igrico, dokar ne bo jasno, kdo v Evropi se izraža. Ključno je, da nobena država članica EU eh, ne začne s pogajanji na visoki ravni z Rusijo, ne da bi se prej o tem posvetovali na ravni Evropske unije. Torej, še enkrat ponavljam, izražamo sožalje vsem prizadetim in eh, zločini proti eh, človeštvu morajo biti predmet preiskave. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Torej, kar se je zgodilo v Mariupolu, ni nič uh, presenetljivega, to je bilo pričakovati. Meni se zdi uh, nenavadno to, kar slišimo, torej strani Mogherinjeve, veleposlanika, pa tudi uh, gospoda Šulca, če sedaj pozovemo eh, Rusijo, da eh, naj eh, ustavi svoje ljudi v Ukrajini, to pomeni samo, da igramo in sprejemamo rusko propagando. Mi ne potrebujemo več obsojen, potrebujemo akcijo, kajti sicer bomo imeli samo še vedno več brezplodnih razprav. Evropski parlament je brazvodenev svojo januarsko rezolucijo v primerjavi z decembrsko, zlasti kar se tiče Swifta in to obžalujem. Eh, prav tako eh, je eh, prišlo tudi do neke vrste detent 19. januarja in vse lahko Rusija tolmači kot šipkost. Mi potrebujemo ženevske pogovore in ne Normandije. Potrebujemo sankcije proti Rusije, potrebujemo tudi uh, možnost za Ukrajino, da se brani, naj si bo to NATO ali kdorkoli drug, sicer uh, bo Ukrajina. Eh, Ukrajina ne bo preživela oziroma ima življenjsko dobo 9 do 12 mesecev in enako velja za uh, teroristične organizacije, ki morajo biti izkorenjene v Luhensku in Donetsku. Um, my... Želela bi se pridružiti tistim, ki jih ruske dejavnosti in ta hipokrizija ne samo Rusije, temveč tudi drugih ne slepi. Torej, lahko so to ljudje, ki jih plačuje Gazprom ali kdo drug. Torej, strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je čas, da preidemo k dejanjem in to pomeni sankcije. To pomeni, da moramo biti odločni in jasno je, da tu ne gre samo za ukrajinske dejavnosti v vzhodni Ukrajini. Rusija je jasno prisotna eh, in eh, jasno je tudi dejavna. Treba je stvari pač ustrezno poimenovati. Dziękuję, panie przewodniczący, ekscelencjo. Gospod predsedujoči, gospod veleposlanik, hvala lepa za vaše besede. popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo že povedano danes. Gospod Tanok, gospod Sarjož Volski, gospod von Balen, gospa Ana Gomeš. Mislim, da je očitno, da moramo prejiti k dejanjem. Moramo si pogledati našo politiko, palice in korenčka. Mislim, da je korenčkov veliko preveč oziroma obljub korenčkov, nismo pa dovolj dosledni pri naših dejanjih. Mislim, da je čas, da raven sankcij prilagodimo dejavnostim Moskve. Te sankcije morajo biti bolj ustrezne. Če Rusija gre korak naprej, potem moramo tudi mi slediti z našimi sankcijami. Rusija je ta korak naprej storila in zato se moramo tudi mi ustrezno odzvati. Ne pozabimo na to, da je Krim zasedeno ozemlje. Imamo neke vrste hibridno eh, vojno v državi, ki je sosednja država in moramo ponuditi tudi vojaško pomoč. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da vsi eh, lahko opazujemo vedno bolj agresivno Rusijo in kar se je zgodilo v Mariupolu je samo še en odraz te Rusije, ki nihče več ne more ustaviti. Potrebujemo več sankcij proti Rusiji. Rusija pa razmišlja drugačno. In sicer nam grozijo z tem, da bodo zasedli Kijev, če ne bomo umaknili sankcij. Kolegi, imamo moralno in politično obveznost, da ustrezno reagiramo. Če se nam zdi, da gospodarske sankcije niso dovolj, potem je treba prejti k drugačnim sankcijam. Veliko evropskih eh, prvenstev imamo v Rusiji, torej že Soči smo sprejeli eh, lahko tudi sankcije na področju eh, športa uvedemo treba je tudi osvoboditi Nadjo Sančenko, ki uh, je ukrajinska junakinja. Um, um, Hvala lepa, spoštovani kolegi. Potem, ko je bil podpisan sporazum v Minsku, vse čas eh, slišimo o tej iluziji, da je Rusijo mogoče zadovoljiti, pomiriti. Zelo nenavadne ideje eh, se pojavljajo, nekatere države želijo neposredno eh, stopati v stik in se pogajati z Rusijo. Ne smemo si dovoljiti iluzije. S Putinom ne moremo najti uh, razumnega dogovora. Večkrat je že dokazal, da to ni možno. Moramo narediti korak naprej. Sankcije morajo biti še strože in eh, podporniki gospoda Putina morajo biti na črnem seznamu Evropske unije. Eh, treba je poskrbeti za to, da bo Rusija izključena iz eh, sveta Evrope, da je izključena iz sistema SWIFT. Moramo Ukrajini pomagati znanjem in s vojaško opremo. Organizacije v Luhansko in Donetsko morajo biti jasno označene kot teroristične. Ukrajina se spopada z nasiljem močne in veliko večje države, ki podpira separatiste tudi z orožjem in naša eh, obveznost je, da Ukrajino podpremo za prihodnost. Señor Brock, usted ha dicho, y yo coincido plenamente, que Rusia es parte del conflicto. Gospod Brock, glede tega konflikta med Rusijo in Ukrajino bi rekel, da gre tukaj za nekaj več kot zgolj konflikt med tema dvema državama ali Rus, rusko agresijo nad Ukrajino. Nekaj drugega pa je še to, da so tudi Ukrajinci, ki eh, posredujejo vodeni iz Rusije. O tem ravno tako ne dvomim. Vendar pa, eh, ko se govori o zunanji pomoči neki državi, res ne, sme, ne kaže pozabiti, da obstajajo tudi notranji vidiki. Meni se zdi seveda jasno, da gre tukaj predvsem za mm, rusko delovanje pri tem, kar se dogaja v Ukrajini. Tako bi lahko strateško analizo naredili o tem, kar se dogaja v Kijevu in kako naj se tega loti Evropa. Ampak Rusija je del konflikta, ampak to je zame kot politika zelo eh, presenetljiv primer, v katerem pa vendarle poslušamo samo ena stran in ne poslušamo obeh strani. Ustrajamo eh, vse čas na stališču, da je Ukrajina napadena in eh, da Rusiji ne prisluhnemo, ampak Rusija je vele sila in nikoli nismo pripravljeni prisluhniti tudi Rusiji, da bi slišali, kaj želi Rusija povedati. Pa to ne zato, ker bi želeli se strinjati z Rusijo, ampak samo zato, da bi slišali, kaj ima povedati. Poglejte, v številnih odnosih z izraelsko vojsko in njenim generalom eh, Frajnesnehom eh, sem slišal iz njegovih ust, da je treba sovražniku prisluhniti. In uh, v njihovem primeru so uh, palestinci um, menili, da so izraelci teroristi in obratno. Torej, zakaj gre tukaj, poslušati moramo. In zato, če bi želeli res biti zadovoljni s seboj, mislim, da je zadnja stvar, ki si jo lahko dovolimo, ta, da napovemo vojno Rusiji. In to, kar govorim, ne pomeni, da se strinjam z Rusijo. Ne, radikalno sem proti eh, temu, da bi v tem konfliktu eh, prisluhnili samo eni od upletenih strani.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 in gotovo imamo tudi svoje razloge, če vodimo nekako politiko dvojnih standardov eh, in to glede na to, kaj se je zgodilo v Donetsku pri masovnem bombardiranju. Torej ne gre za to, da bi res imeli dvojne standarde, ampak gre za to, da eh, je tukaj eh, nasilje usmerjeno predvsem v eno smer smer. Ne moremo pogovoriti o tem, da so na eni strani pravi mrtvi, na drugi pa ne pravi mrtvi. Vse potem eh, ne smemo pozabiti tudi na eh, manipulacije, kakršnim smo že bili priča. Naprimer Izet Begovič, ki je pred Kušnerjev priznal, da je manipuliral dogodke. In takih primerov imamo v zgodovini zelo veliko. Če začnemo s Hitlerjem, eh, ki je zažgal Reichstag in z Če pomislimo še na tisoče drugih podobnih primerov, zato ne smemo analizirati takih dogodkov brez prepotrebne distance. E, s, z ukinitvijo SWIFT-a smo v bistvu napovedali e, vojno državi, ki je tudi jedrska velesila. Vemo, kaj pomeni vojna napoved. V bistvu pripravljamo neko tretjo svetovno vojno, ki bo jedrska vojna in ne zavedate se, kaj počnete, samo zato, ker ne želite, ne želite postopati inteligentno in na zadevo gledati z distance. Govorite samo, da je vse na eni strani ali vse na drugi strani. Tako se pa ne more voditi mirovnega procesa. Hvala lepa navezal se bom na to idejo, da se povabi veleposlanika Čisova, čeprav vemo, kaj bo povedal. Ampak ali kdorkoli v tej dvorani verjame? Mikrofon, prosim. Torej, ali kdorkoli v tej dvorani verjame, da bo en sam tank, en sam eh, vojak, eh, en sam kos orožja prešel rusko-ukrajinsko eh, mejo brez eh, dovoljenja ruskega predsednika. On potrebuje ozemlje za to, da lahko eh, upraviči to, kar dela doma in sicer rob države in vse ostalo to mislim, da je srč te situacije. Zato podpiram vse tiste, ki pravite, da mora gospa Mogherini v četrtek podati konkretne predloge za dodatne sankcije. Hvala. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych dal. Da... Hvala lepa za besedo. Gospod predsedujoči, rad bi podaril naslednje. Pred dvema eh, dnevoma je bilo natanko 50 let od smrti gospoda Winstona Churchilla in naj vas spomnim na to, da je že on rekel, da vsak sporazum z Rusijo je vreden natančno toliko kot papir, na katerem je zapisan in mislim, da to še danes velja. Zato sem prepričan, da se moramo pogajati, seveda, kajti brez pogajanj ne moremo priti do konca nobenega spora. Ampak, kar se tiče sankcij, moramo narediti dodatne pomembne korake. Na zadnjem plenarnem zasedanju v Štrasburgu smo sprejeli rezolucijo v zvezi z Ukrajino, ki v točki 14 pravi, nič ne preprečuje državam članicam EU, da Ukrajini dobavljajo vojaški material in želel bi pozvati države članice, zlasti mojo Češko in pa premjeja Češke, kajti Češka je 250 ton uh, opreme dala Kurdistanu in sprašujem vlado moje države, kakšna je razlika med eh, bojem proti terorizmu v Pešmergansu ali v Ukrajini. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik, kar kratek bom. Mislim namreč, da žal znotraj našega odbora, pa tudi na plenarnem zasedanju, nekateri naši kolegi predstavljajo rusko stališče in to se mi zdi povsem nesprejemljivo iz ozadja slišimo, da se nekdo pritožuje nad osebnim napadanjem, kar naj bi bilo nedopustno. Gospod Preda nadaljuje, nikogar nisem poimensko omenil. Torej, če mi dovolite, gospod predsednik, nisem omenil nikogar poimensko, ampak no ja, želel bi povedati, da sem bil prejšnji teden zelo žalosten, ko sem slišal, da je naš kolega Landsbergis um, onemogočen pri svoji želji, da bi vstopil v Rusijo kot poročevalec našega parlamenta za to državo to je potekalo v zelo jasnih okoliščinah, glede na to, da ima diplomatski potni list, ne potrebuje vizuma, vendar pa mu je bil onemogočen vstop na rusko ozemlje. Tako da je začel pogovore s predstavniki oblasti, da bi se ta situacija razjasnila. Ampak, če si zdaj to pogledamo, no, po eni strani, da tukaj nekateri kolegi skušajo eh, zastopati stališče Rusije, po drugi strani pa se drugim našim kolegom ne mogoče vstop v to državo, to je nedopustno. Če se vam zdi, da se ta prispevek gospoda pride na našo na vas, potem eh, vam dajem besedo. Je, on, on va pas, on va pas être hypocrite, président. Ne bomo hinavci, gospod predsednik. Mislim dejansko, da je ta prispevek, eh, no, pravim, da smo tukaj priča konfliktu, v katerem sta um, soočeni dve sili in tukaj gre za neko željo po evropskem nadzoru in hkrati na drugi strani za euroazijski projekt. Ja, je, je In želim samo povedati, da je preveč enostavno trditi, da je po eni strani kandidat oziroma tisti, ki je prorusko naravnan. Jaz bi vam isto lahko rekel, da ste pa vi pro-washingtonsko naravnani, ampak to ni smisel naše razprave, to ni vredno našega zbora poskušajmo razumeti razloge, zgodovinske in realne razloge za konflikt, ki nas lahko pripelje do tretje svetovne vojne in eh, preprosto bom povedal, da vem, o čem govorim, ko to govorim. Ja, Kolegice in kolegi, imamo odnose z Rusijo, veliko nas je bilo tam v zadnjih mesecih. Rebeka Harms, naprimer, eh, ni dobila dovoljenje za vstop v državo. Konferenca predsednikov bo zahtevala, da eh, se ta prepoved takoj ukine. K temu zaključku je prišlo tudi razširjeno predsedstvo eh, delegacije za odnose z Rusijo gospod eh, Landsbergis ravno tako ni mogel vstopiti v državo, kot je eh, to povedal gospod Preda. In v delegaciji za odnose z Rusijo bomo imeli pogovore med veleposlanikom Čizovom in veleposlanikom Evropske unije. In eh, kolegi bodo lahko pri tej razpravi sodelovali, ne vem ali bo to drugega ali tretjega poleg tega pa smo bili danes obveščeni tudi, da uh, naj uh, bi nas želel konec februarja v tem odboru obiskati predsednik parlamenta, ukrajinskega parlamenta. Uh, predlagam pa tudi, da bi uh, povabili predsednika Dume. No če bi se s tem strinjali, mislim, da bi to znalo biti zanimivo. Gospod Biško, kot eh, predsednik odbora za zunanje zadeve, bi nam lahko predstavil slediš, stališče Rusije. To bi mogoče bil pravi odnos eh, med eh, poslanci. Gospod Nat in gospod Schauhauser. Včasih so zadeve precej zapletene, ampak eh, v tem kontekstu so pravzaprav precej jasne. Rusija je kršila meje druge države in zatem eh, unesla vojno na ozemlje te države. Rusija je sprožila vojno. Ruske enote so zasedle Krim. Rusija si je priključila del eh, tuje države in sedaj vodi vojno v vzhodni Ukrajini, pa tudi v Mariupolu. In to so dejstva, o dejstvih ne moremo razpravljati. In zato se ne strinjam z vami, da potrebujemo ta uravnotežen odnos, kaj ti ena stran je začela z vojno. In Ukrajina želi v sodelovanju z organizacijo OVSE ponovno spostaviti nadzor nad vlastnimi mejami in to je povsem logično. In eh, moramo tudi ugotoviti, da Rusija sporazuma iz Minska ne spoštuje. Najlepša hvala za razpravo, za njo bomo zagotovo še nadaljevali. Sedaj pa eh, bomo nadaljevali z našim dnevnim redom presencia del representante de la Rada. Y yo le digo que. Meni se ne zdi noben problem, če bi. Uh, no, rekli ste, če ne bi bil noben problem, če bi imeli tukaj predstavnika za zunanje zadeve iz rade. Tukaj ne gre za problem distance, ampak gre za problem politike. Mislim, da je treba prisluhniti vsem, tudi Rusom, s katerimi se sicer ne strinjam, vendar pa. Uh, Sem pravkar dejal, da bomo povabili predsednika odbora za zunanje zadeve iz Dume. To je gospod Puško. V čem je torej tiči problem? Oprostite, mislil sem, da ste rekli rade, torej Dume, v redu, oprostite. Gospod Puško je predsednik odbora za zunanje zadeve v Ruski Dumi. No, sedaj pa prehajamo k sedmi točki dnevnega reda kolega, ali lahko prevzamete predsedovanje? vamos con retraso, vamos a comenzar y le voy a dar directamente. No, glede na to, da smo v zamudi, bom dal takoj besedo gospodu Panceriju za naslednjo točko. Izvolite. Bene. Allora, eh, vedo di fare una... Dobro, poskušal bom zelo hitro to speljati. letošnje poročilo o človekovih pravicah, ki se seveda nanaša na leto 2013, je izredno pomembno, zato ker je bilo spisano ob zaključku ciklusa, ki ga je konec leta 2012 začela služba za zunanje delovanje na tem področju. Govorimo o strateškem okviru, za izvedbeni načrt, za um, posebnega predstavnika za človekove pravice. Torej vse to, kar naj bi Evropska unija uh, zagnala letos. Vprašanje človekovih pravic je torej za nas uh, osrediščnega pomena. Uh, organizirali smo kar precej uh, predstavitev, najpomembnejša je bila organizirana novembra in takrat smo prisluhnili predsedujoči eh, prekinja. Prosim za tišino v dvorani, ker govori poročevalec. Izvolite. No, na novembrskem eh, srečanju smo razpravljali z različnimi nevladnimi organizacijami o tem, kako naj pripravimo to poročilo. Odločili smo se, da se bomo lotili zadeve na bolj tematski način in ne po zemljepisnem pristopu in to najprej iz političnih razlogov, ker če bi namreč se lotili vseh svetovnih držav, bi sprožili neskončno razpravo o neštetih državah in bi se izognili bistvenemu vprašanju, ki pa zadeva Evropsko unijo in način, na kakršnega lahko podpira in spodbuja eh, zaščito človekovih pravic v svojih odnosih z mm, izven evropskimi državami. Eh, drugi razlog pa je mm, eh, poročilo sveta, ki na 300 straneh predstavlja stanje v skoraj 200 državah in zato uh, Evropski parlament ni imel ne časa, ne prostora, da bi se tega na isti način tako analitično lotil. In potem še tretji razlog, govorimo o poročilu za leto 2013, zdaj smo že leta 2015. Dejstvo je, da se je marsikaj v tem času spremenilo na boljše ali na slabše, ampak glede na to, da govorimo o letu 2013, je dosti bolj prepričljivo pripraviti poročilo, ki bo bolj vsebinsko organizirano. Torej, v tem poročilu imamo najprej uvodni del, v katerem omenjamo različne zakonodajne okvire, ki jih imamo na evropski in na mednarodni ravni. Poudarjamo središčno ulogo človekovih pravic v evropskih politikah ter pripravljamo predloge za izboljšanje evropskega delovanja na področju človekovih pravic in demokracije. V drugem delu Eh, se omenjajo različni specifični inštrumenti, ki jih je vzpostavila Evropska unija na tem področju, tretji del. Eh, v njem omenjamo različne dejavnosti Evropske unije za podporo človekovim pravicam ter večstranskemu delovanju na tem področju. In na zadnje pripravljeni so še sklepi, ki zadevajo proračun ter izboljšanje odnosov med Evropskim parlamentom in um, um, zaščito človekovih pravic. Delo je bilo kar težko, saj smo morali upoštevati kakšnih 500 predlogov sprememb, na podlagi katerih smo pripravili 25 kompromisnih predlogov. Prejšnji teden smo imeli sestanek s poročevalci v Senci, katerim se zahvaljujem za plodno sodelovanje in bistven prispevek k pripravi tega poročila. Takrat smo obravnavali tudi različna poglavja in se torej dogovorili, kot že rečeno, o 25 kompromisnih predlogov, razpravljali pa smo tudi o nekaterih točkah, o katerih bomo seveda tudi glasovali in sicer med njimi je ena, ki zadeva predlog nekaterih poslancev in sicer, da se uvede figura eh, dodatnega odposlanca za človekove pravice mm, poleg že obstoječega, zato da bi se ta ukvarjal z vprašanji mednarodnega prava in eh, eh, človekovih pravic v mednarodnem pravu potem uh, vprašanje človekovih pravic in njegova obravnava preko mehanizma revizije v tistih državah, v katerih delovanje Evropske unije ni bilo učinkovito. Na to um, vplivanje na službo za zunanje delovanje, da bi pripravila seznam vseh političnih zapornikov v svetu, ne da bi to predstavljalo nevarnost za tiste, ki se zauzemajo za človekove pravice v svetu. Potem pa še nekateri problemi in teme, ki smo jih obravnavali in o katerih bi morali glasovati in ki zadevajo nekatera zemljepisna področja. Tukaj imamo v mislih predvsem Bližnji vzhod in Zahodno Saharo. Na to pa še mm, kar nekaj elementov, v zvezi s katerimi obstaja kar široko soglasje in ki so vključeni v to poročilo. To so mladoletni invalidi, potem vprašanje verskih manjšin, eh, nasilje nad ženskami, eh, poroka med istospolnimi partnerji, Eh, vprašanje smrtne kazni, mučenja, pregled dublinske uredbe mm, v zvezi z mejami, eh, ki eh, ovira priseljence pri njihovemu zaprosilu za azil, na to vprašanje statusa mm, podnebnih beguncev in še možnost za delovanje medparlamentarnih delegacij Evropskega parlamenta na področju spodbujanja človekovih pravic ter ustanovitve pod odbora za človekove pravice. Pridobili smo mnenja odborov Libe in Deve, predlogi sprememb, eh, ki jih predlaga Libe v zvezi s pravicami žensk in otrok, so že um, vključeni v besedilo tega poročila, ampak nekatere bomo vseeno upoštevali. Kar pa zadeva Deve, je ta odbor podal zelo pomemben prispevek in sam sem vključil eh, posebno poglavje o pravicah invalidnih oseb. Eh, ter se v njem navezal tudi na vprašanje invalidnih otrok. Zelo eh, zanimivi predlogi so bili podani tudi se strani drugih političnih skupin, naprimer se strani zelenih, kar smo upoštevali v, ne, v dveh poglavjih. Eno zadeva uporabo dronov in drugo zadeva uh, športne dejavnosti in človekove pravice. Potem pa še uh, moj ustni predlog spremembe, ki ga bom podal v zvezi z um, osebami brez državljanstva. Torej, uh, vprašanje človekovih pravic. To je področje, na katerem mora Evropska unija narediti velik korak naprej. Gre za nekaj, kar eh, ni abstraktne narave, ampak gre za vprašanje, ki močno vpliva na realno življenje ter na obstoj in opredelitev ustavne podlage za eh, pravice vsakega posameznika, ki morajo ostati nedotakljive. Eh, Zato se zahvaljujem za zelo transparentno in eh, plodno delo, ki je bilo upravljeno na tem področju. Še enkrat se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci in upam, da bo to poročilo prejelo čim večjo podporo tudi na glasovanju, ki je predvideno v februarju v Strasburu. Hvala. Zdaj pa gospod Preda, izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči. Za začetek bi se želel zahvaliti kolegu Antoniju Panceriju za besedilo, ki ga je pripravil, pa tudi za sodelovanje. Saj smo uh, skupaj pripravili kompromisne predloge sprememb in se v zvezi s tem. Uh, soočili tudi z drugimi kolegi ter obravnavali kakšnih 28 predlogov, ki jih je pripravil tudi poročevalec. Sam sem se strinjal z 19 kompromisnimi predlogi. In tista stališča, ki sem jih podprl, so povezana z vprašanji boljšega upoštevanja demokratičnih načel. Namreč, kot sem že povedal na naši prvi izmenjavi mnenj o tem poročilu, bo besedilo, o katerem bomo glasovali, zadevalo tako evropsko politiko na področju človekovih pravic, kot evropsko politiko na področju demokracije in zaradi tega sem ustrajal na tem, da je treba vključiti tudi sklicevanja na vprašanja v zvezi z demokratičnimi načeli. Poleg tega smo tudi ponovili našo močno podporo za evropskega predstavnika za področje človekovih pravic. V zvezi s tem se strinjamo z zelenimi. In strinjamo se tudi s tem, da je treba pozdraviti odlično opravljeno delo trenutnega predstavnika za človekove pravice. Z liberalci se strinjamo tudi glede naše želje, da bi razprava o človekovih pravicah z državami, s katerimi vodimo pogovore, se nadaljevala na enako ploden način. Ravno tako se strinjamo se socialisti, liberalci in zeleni. Mi o tem, da je treba ta obravnav, eh, vprašanja obravnavati na mednarodni ravni. Kar pa se tiče pomena pravic otrok, invalidnih oseb in tako naprej, se tudi strinjamo. Vseeno pa, obstajajo določene točke, v zvezi s katerimi se ne strinjamo. In kot predstavnik LS sem zavrnil določene kompromisne predloge in sicer še zlasti številko 26, ki se zauzema za eh, pregled tablinske uredbe. V zvezi s tem se ne moremo strinjati, tukaj gre namreč za vprašanja, Eh, za katera je pristojen odbor za državljanske svoboščine, Libe. In mislim, da ne smemo mi obravnavati tega na mesto njih. Ravno tako smo se umaknili iz predloga, kompromisnega predloga spremembe številka 10, ki se zauzema za to, da se Unija izreče v v dialogu o človekovih pravicah s tretjimi državami bolj nasplošno in na drugi strani tudi to omenjanje dobrih namenov in prizadevanje nekoliko problematično, saj se tega ne da izmeriti in zato smo se odločili, da tega kompromisnega predloga ne bomo podprli in še nekoliko bolj splošno povedano. Kompromisni predlog številka 18. Tudi tukaj smo se odre, mm, odrekli temu, da bi e, uporabljali ta vprašanja za neke lažne kompromise samo z uporabo dveh besed obrobnega pomena znotraj kompromisa, ki zadeva občutljiva vprašanja, pri katerih pa stranka ELS niso udeležena, tako da smo ta kompromisni predlog zavrnili. Kar pa zadeva amandma, ki so ga vložili kolegi iz skupine ELS, bi želel ostati zvest duhu predlaganih predlogov sprememb in zaprosil sem poročevalca, da jih uh, obdrži takšne, kot so, raje kot da jih vključuje v neki predelani obliki v kompromisni predlog spremembe. Za konec pa naj povem, da se ne strinjam s tem, da bi še enkrat vključevali vprašanje uh, Zahodne Sahare v posebno točko v tem poročilu. Mislim, da je najpomembnejša to, da je to nesprejemljivo. Tukaj se namreč postavlja cela vrsta vprašanj in pripraviti kompromisni predlog in sam izključno v zvezi za Zahodno eh, Saharo se mi res ne zdi primirno, tako kot je eh, lani gospod Tenok eh, pripravil predlog spremembe v zvezi s Sahelom, eh, kar je potem pripeljalo do razprave v Zahodni Sahari, oprostite, mislim, da v tako pomembnem poročilu, v katerem govorimo o človekovih pravicah in o demokraciji, sprožamo ponovno razpravo o Zahodni Sahari, oprostite, to res ni za nikamor. Tako da to mislim, da lahko eh, doseže ravno nasproten učinek in neuspeh razprave na plenarnem zasedanju. Seveda nekatere kolege to vprašanje zelo skrbi. Pet predlogov sprememb od 500 tih se je dotikalo tega vprašanja, ampak vseeno se mi ne zdi pravilno, da eno celo točko namenimo v tem poročilu temu vprašanju po drugi strani pa smo se dogovorili, in tudi to je predmet kompromisa, da naj bi se pripravil cel seznam primerov, o katerih naj bi se razpravljalo na plenarnem zasedanju, torej vse občutljive primere z vidika človekovih pravic. In po mojem se lahko tukaj zgodi, da bo vprašanje Zahodne Sahare postalo centralno vprašanje naše razprave na mesto vseh ostalih, ki so tukaj pomembnejša. Hvala. Gospod Hovit, izvolite. Um, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, samo nekaj besed. Želel bi kolegu gospodu Pencarju čestitev za odlično poročilo mislim, da je, se je pravilno odločil za tematsko poročilo, namesto da bi eh, prevzel pristop po posamezni državi. Torej, s tem se strinjam. Kar je pomembno je, da če je to pristop poročila, potem mora biti isti pristop zauzet za vsako državo. Uh, in potem morajo tudi skupine se zavezati k temu, da bodo podprle poročevalca. Želeli bi vas zlasti eh, podpreti glede um, eh, podpore EOSR-u, eh, e istospolnim porokam, rimskemu statutu v okviru splošnega preferenčnega sistema v odnosu e, do dela, ki se navezuje na spolno nasilje. Zlasti se mi zdi e, pomemben odstavek 52. Eh, zdi se mi, da smo zlasti v zadnjem letu videli veliko primerov, ko so vlade držav napadle nevladne organizacije, ki dobivajo uh, finančna sredstva iz tujine, zato še posebej podpiram torej ta odstavek 52, tudi odstavek 24. Vemo, da nekatere delegacije bolj podpirajo smernice kot druge, medtem ko druge se osredotočajo bolj na obiske zapornikom in tako dalje. Tu je zlasti uh, omenjena vloga nevladnih organizacij in mislim, da gospod Pencari tudi tu ustrezno združuje različne pristope. Treba bo pripraviti tudi poročilo glede izvajanja akcijskega načrta in to bo nekaj, kar bo prepoznavno in vidno letos. To je pomembno. In to še kar se tiče uh, človekovih pravic uh, in poslov, tu uh, je pomembno v 44. odstavku, da imajo žrtve možnost, da se tudi uprejo multinacionalnim družbam, če te izkoriščajo svoje delovce ko sem bil v eh, Ženevi, sem tudi sodeloval pri razpravah eh, v zvezi s situacijo, naprimer v Ekvadorju. Prihaja pa do razlik eh, torej med našim odborom in pa EU e držav članicam. In lahko pričakujemo še kar nekaj razprav. Uh, preden bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju in verjetno bo naše stališče drugačno od eh, stališča držav članic. Eh, torej sam sem delal zlasti na področju 70. odstavka. Eh, lani smo delali na poročilu spremljanja Eh, dejavnosti znotraj EU in mislim, da bo tudi to del eh, razprav, to bo tudi pomemben fokus za prihodne leto. Zelo sem ponosen, gospod Fanzari, za eh, to poročilo. To je zelo pomembno poročilo in prav gotovo ga bomo v parlamentu tudi močno podprli. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi rad čestitev gospodu Pencerju v imenu skupine EKR. Naš uh, poročevalec v senci danes nažal ne more biti z nami, zato bom povedal nekaj v njegovem imenu in v imenu celotne skupine. 14 uh, predlogov sprememb je uložil naš poročevalec v senci, torej, torej kolegi poznajo uh, njegove pomisleke in njegovo mnenje. Uh, ta poročila eh, spremljam vsako leto. Nekaj časa sem bil tudi eh, podpredsednik pododbora za človekove pravice pred eh, mnogimi leti in naša skupina vedno znova opozarja na to, da se oddaljujemo od spoštovanja eh, človekovih eh, pravic, socialnih pravic in se, se bolj osredotočamo eh, na gospodarske pravice. Torej smo resno zaskrbljeni glede posameznih pravic delov eh, tega poročila, recimo eh, člen 42 ali pa člen 67 eh, nas skrbita. To je zagotovo razlog za zaskrbljenost v tem trenutku, ko teroristične organizacije po svetu, kot recimo ISIS, ubijajo nedolžne kristjane, jezide in tako naprej tukaj gre za prakse, ki jih nismo videli že od srednjega veka naprej in zaradi tega bi se raje osredotočili na te specifične teme, kot eh, pa eh, na gospodarstvo. Moja skupina nima skupnega mnenja glede eh, reproduktivnih pravic, glede porok in civilnih partnerstev. Kot skupina ne bomo imeli stališča na to temo, ampak zagotovo so to uh, zelo pomembne teme in uh, vsi se bomo morali s tem ukvarjati. Gospod Ostrevič, hvala lepa. Gospod predsedojoči, ja, skupina Alde je aktivno sodelovala pri uh, pogovorih uh, in pri oblikovanju uh, kompromisnega besedila kot uh, takšnega. 30 predlogov sprememb smo uložili. Čestitke gospodu Panzerju, ki mislim, da je poskrbel za eh, zelo pozitivno vzdušje in je skušal najti najboljši možni kompromis. Vse skupine niso dosegle vsega, kar so eh, želele, ampak Zadovoljni bi morali biti z besedilom, ki ga imamo pred seboj. Alde sodeluje tudi pri devetih predlogih sprememb, o katerih smo se dogovorili z drugimi skupinami. V eh, besedilu pa lahko upazimo oblikovanje politike človekovih pravic eh, v odnosu do tretjih držav. To poročilo je veliko bolj usmerjeno in uh, kakovost poročila uh, je boljša, uh, kot je bila v prejšnjih letih. V poročilu za leto 2014 bomo morali analizirati uh, nov uh, razvoj na področju človekovih pravic. Še prav posebej se bomo morali osredotočiti na agresivno politiko določenih sosednih držav, recimo do Ukrajine. Uh, in upam, da bomo imeli zelo trdno stališče glede eh, poročila eh, za leto 2014. No, ampak naj povzamem, gospod predsedujoči, mislim, da imamo veliko razlogov za to, da, bi, da smo lahko zadovoljni z tem eh, kompromisnim predlogom, ki ga imamo pred seboj in veselim se že končnega poročila. No, lock beer, lock beer. Gospa Lohbiler, najlepša hvala. Gospod predsedojoči, tudi jaz bi rada čestitela poročevalcu tako za osnutek, kako tudi za kompromise. Naši predlogi sprememb se nahajajo v 18, 18 kompromisih in eh, zelo dobro ste upravili svoje delo. Podali bomo tudi nekaj pisnih predlogov glede uh, trenutnega osnutka kompromisnih predlogov, kot ste dejali, uh, pa pripravljate tudi ustne predloge sprememb. Imamo kar nekaj eh, predlogov sprememb glede ukrepitve statusa zagovornikov človekovih pravic, predvsem tistih, ki se zauzemajo za pravice na področju kulture, za uh, pravice do lastništva, zemljišč in eh, tako naprej. Eh, poleg tega smo predlagali tudi eh, poseben odstavek, ki se nanaša na konflikte glede zemljišč evropski instrument eh, za človekove pravice eh, bi moral še naprej uživati podporo. Eh, to podporo bi pravzaprav morali še okrepiti, kot je dejal gospod Preda, pa tudi poročevalec se močno eh, zauzevamo eh, za ločeno stališče glede posebnega od poslanca eh, za človekove pravice na področju mednarodnega prava posebni poročevalec za človekove pravice opravlja uh, zelo dobro delo, ampak uh, posebni predstavnik za mednarodno humanitarno pravo bi bil ravno tako zelo pomemben in bi okrepil prisotnost Evropske unije v večstranskih forumih. Poleg tega pa predlagamo tudi poseben odstavek glede eh, boja proti trgovini z ljudmi, tukaj se bomo osredotočili eh, tudi eh, na človekove pravice. Prvenstvo FIFA e naj bi potekalo v Rusiji. Ehm, danes bomo imeli, eh, oziroma letos bomo imeli igre v Bakuju in mislim, da bi se morali pogovarjati z športnimi zvezami o teh dogodkih. Prosili bomo tudi za poseben odstavek glede uh, uporabe letal brez posadke eh, in pri tem se nanašam na resolucijo iz leta 2014. Še več eh, predlogov sprememb imamo, ampak preveč časa bi nam vzelo, če bi predstavila vse. Hvala, gospod Korao. Va no, bene, abbiamo... grazie Presidente. Hvala, predsedujoči. Kot smo že razpravljali na pododboru za človekove pravice, je poročilo gospoda Pancerija gotovo dobro kompromisno besedilo. Glede pripomb kolegice Lokbiller lahko povem, da se z njimi strinjam. Tudi Mi se strinjamo s tem, da bi imeli še neko drugo figuro, drugo osebo, ki bi bila predstavnik za človekove pravice Evropske unije. No, no, zdaj pa še jaz. No, mi ne moremo sprejeti splošne usmeritve tega poročila, zato ker menimo, da Evropska unija ne more dajati lekcij iz človekovih pravic vsem po svetu. Ni nam všeč ta logika usiljevanja človekovih pravic in ravno tako se nam ne zdijo v redu te slabe kopije Agencij Združenih držav Amerike, kakršna naj bi bila ta Evropska agencija za človekove pravice. Sam sem zato uložil 28 predlogov sprememb. Zakaj? Zato, ker dobro vemo, kaj vidimo, kaj se dogaja v Palestini, videli smo, kaj se dogaja z izginulimi v Mehiki, vidimo, kaj se dogaja v Guantanamu. In e, jasno nam je, kaj je s konfliktom v Zahodni Sahari. In ta parlament skuša obsojati um, kršenje človekovih pravic strani Maroka na uh, okupiranih ozemljih. In torej ne, ne gre za to, kot pravi gospod Preda, da naj bi to bila zadeva, katere se naj ne bi lotevali. Ne, ampak uh, v prejšnjem sklicu so bili predstavniki našega parlamenta izgnani, ko so skušali si ogledati situacijo v Zahodni Sahari, ravno tako niso mogli obiskati um, taborišč in moja država je sploh posebna. Naprimer, uh, eh, naše notranjo ministrstvo je, uh, sodeluje pri tem, ko, vojaško, ko je vojaško sodišče obsodilo na zaporno kazen um,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 zapornike iz Zahodne Sahare, iz maroških zaporov. Zato imamo na voljo tudi eh, Združene narode in druge mednarodne listine in zato ne moremo v tem parlamentu še dodatno spodbujati teh konfliktov s tem, da eh, obsodimo Maroko ali koga drugega za krivca za dogajanja. Maroko in Zahodna Sahara, um, okupator in tisti, ki je okupiran. Tukaj sta samo dv, ti dve stranki udeleženi v konfliktu in če se bomo mi preveč tega lotevali, bomo morali eh, prevzeti nase tudi vse posledice tega delovanja. Hvala. Sam se strinjam s poročevalcem, strinjam se s tem tematskim pristopom, ravno tako se strinjam s tem, kar je povedal gospod Preda. In tudi mislim, da je to v skladu s stališčem eh, poročevalca Hovita eh, za eh, skupino socialistov. Mislim, da moramo biti tukaj koherentni. Če se je poročevalec odločil za tematsko poročilo, bi bilo nekoliko težko zdaj to mešati tudi z zemljepisnimi navedbami, ker potem bi morali vanj vključiti vse države, v katerih uh, so kršene človekove pravice. Eh, in teh držav je zelo veliko med skoraj 200 državami, ki obstajajo na tem svetu. Ali pa, mislim, zaradi tega, sam pozivam poročevalca naj bo pri poročilu uh, skladen s samim seboj in če si je poročilo zastavil na tematski način, naj ga tudi na tematski način obravnava. Zato potem uh, osredotočanje na štiri posamične primere, štiri situacije ni primerno. Tako da dobro bi bilo, da se osredotočite na eh, te teme, ki ste jih na začetku izpostavili kot bistvene. Hvala, gospa Gomez. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo to letno poročilo za področje človekovih pravic. To je pravzaprav način, da opomnimo naše vlade, da morajo biti dosledne pri svojem pristopu do človekovih pravic eh, v zunanji politiki, pa tudi notranji politiki. Razumem prizadevanje Antonija Pancerja, ki se mu zahvaljujem za poročilo, ki predstavlja odlično osnovo. Poleg tega eh, kolega Pancer je skušal skladiti tudi številne predloge sprememb, ki smo jih vložili kolegi, tudi jaz in razumem eh, tudi racionalizacijo z osredotočanjem na posamezne teme, ampak poročilo na temo človekovih pravic po mojem mnenju mora vsebovati tudi oris situacije na področju človekovih pravic in zato sem sama vložila predloge sprememb na temo Zahodne Sahare. Kaj te? Tukaj gre za zelo resen problem na področju človekovih pravic, ne gre zgolj za človekove pravice, ampak vsekakor tudi za človekove pravice in rada bi vas opozorila na to, da je. Yeah prvi eh, člen eh, na področju kulturnih eh, in družbenih pravic, ki se nahaja v listini o temeljnih človekovih pravicah, člen, ki se nanaša na pravico do samo odločanja. Tukaj gre za osebe, ki so bile tarča nasilja in tisti, ki smo prijatelji Maroka, se ne bi smeli strinjati z tem prikrivanjem in metanjem peska v oči. To je zadeva, s katero se bo moral Maroko še ukvarjati v okviru Združenih narodov. In ne strinjam se s stališčem naših držav članic, ki se s tem eh, sploh ne želijo ukvarjati, zato da ne bi vznemirjale naših prijateljev v Maroku. To je eh, povsem neustrezno stališče, ki je v nasprotju z človekovimi pravicami, pa tudi z mednarodnim pravom. Zaradi tega eh, bo eh, Zahodna Sahara zagotovo omenjena v vsakem poročilu, kjer bo to le mogoče. In vem, da smo imeli velike težave z obiskom Zahodne Sahare, z obiskom zaporov. Tam sama sem bila članica delegacije, ne parlamentarne delegacije, ampak eh, delegacije skupine, ki je obiskala te zapore in skušali smo obiskati zapornike, ampak eh, to so nam eh, preprečili. Obiskali smo zapor v Lajunu, ne, nismo pa se mogli pogovarjati z zaporniki in to je povsem nesprejemljivo. To ni dobra politika, to ni politika tistih, ki so prijatelji Maroka. Ne morejo še naprej prikrivati eh, tega problema. Poleg tega Naj vam povem, da tisti, ki to zahtevamo, se ne bomo vdali, vsaka skupina bo morala prevzeti svojo odgovornost. Mislim, da ne moremo še naprej prikrivati situacije na področju človekovih pravic v Zahodni Sahari in vse to je povezano tudi s pravico do samo odločanja uh, eh, in sicer v Zahodni Sahari. Eh, Hvala lepa, zdaj pa gospod Ricardo Serri iz službe za zunanje delovanje. Thank you, Mr. Chairman, also from, from Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Eh, naj tudi mi eh, predstavimo svoje mnenje, podpiramo to poročilo, ki se nam zdi zelo osredotočeno in strinjamo se tudi z pristopom gospoda pancerja. Gre za tematski pristop. To poročilo je bilo pripravljeno ob pravem trenutku, kajti zaključuje se izvajanje našega trenutnega akcijskega načrta na temo demokracije in človekovih pravic, hkrati pa se pričenja postopek priprave novega akcijskega načrta. Razpravljamo o dejavnostih za prihodnost in zato se nam zdi to poročilo še prav posebej koristno in dragoceno vsebuje namreč eh, številne eh, predloge, ki jih bomo seveda tudi upoštevali. Lahko omenim eh, nekaj takšnih točk, recimo osrednjo vlogo, ki bi jo morale imeti človekove pravice v naši zunani politiki. Zato si bomo prizadevali v, tudi v prihodnem akcijskem eh, načrtu. Poleg tega pa menimo, da so koristni tudi določeni pragmatični predlogi v tem poročilu, ko gre za izvajanje eh, naših instrumentov. Pred seboj imamo številne instrumente, ki jih lahko uporabimo za izvajanje eh, človekovih pravic eh, na terenu. Morda moramo izboljšati način izvajanja in tudi v tem vidiku, v tem okviru je v poročilu kar nekaj dobrih predlogov, eh, recimo dialog na področju človekovih pravic, eh, delegacija, eh, delegacija za človekove pravice in točke za eh, poročanje o človekovih pravicah. Eh, še naprej bomo sodelovali z Evropskim parlamentom in s tem lahko zaključim. Naj povem le, da pripravljamo novo letno poročilo za leto 2014, ki bo, mislim, da pripravljeno junija letos in seveda se že veselimo izvajanja vašega poročila v prihodnjem mesecu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo dajem ponovno poročevalcu, gospodu Pancerju. Najlepša hvala. Prav na kratko se bom najprej zahvalil vsem pročevalcem v senci in sploh vsem, ki so podali svoje pripombe, gospodu Hovitu prav tako. Mislim nasplošno, da imamo dovolj možnosti, da dobro upravimo svoje delo. Um, bi se pa dotaknil dveh točk. Prva je Zahodna Sahara. Ko sem poročilo pripravil na tematski način. Se seveda pri tem lahko strinjam z gospodom Predo, ali je bilo primerno ali ne primerno se ustavljati na posameznih geografskih um, primerjih. Ampak um, tudi s poročevalci v senci sem se pogovarjal o tem, kako lahko pripravimo kompromisne predloge uh, in dobil sem določene. Um, Ehm, namige, to pravim že zdaj, zato da bomo potem prihranili čas, v smislu, da če ne bi mogli doseči kompromisnega predloga, bi bilo moje mnenje takšno, da se negativno izrazim o vseh predlogih sprememb in potem bi ostali pri začetni obliki tega poročila, torej izključno tematsko oblikovanem poročilu. To želim povedati tukaj jasno. Namreč, če um, imamo možnosti, da se to tako sprejme, v redu, sicer pa se bomo vrnili k povsem tematsko oblikovanem poročilu. In potem še vprašanje glede mednarodnega prava. E, razumem razloge in pripombe, ki so bile podane v tem smislu, ampak moje osebno stališče je nekoliko drugačno in sicer, da bi razširili mandat za posebnega predstavnika za človekove pravice ampak tudi tukaj bi rekel, naj demokracija odloči o temu predlogu spremembe in če bo ta predlog izglasovan v redu, če pa ne, bomo razširili mandat trenutnemu predstavniku. E, tako, to je vse in upam, da bomo 9. februarja e, lahko dosegli veliko večino pri glasovanju o tem poročilu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Panceri. S tem je ta točka zaključena. 9. februarja bomo o tem glasovali v Strasburu. Naslednji sestanek pa bo 2. februarja ob 3. popovdne v Bruslju. Zdaj pa prekinjam sestanek za 5 minut.